pa Reding. Dobili smo šest predlogov resolucije na koncu te razprave. Razprava je zaključena, glasovali pa bomo na koncu. Sedaj pa gremo k naslednji razpravi. In besedo dobi gospod Karl Šliter za dve minuti. Hvala lepa. V tej razpravi se soočamo z državo in pa hrajnom, v kateri se mora ljudstvo braniti pred svojimi lastnimi voditelji, zato da se lahko svobodno izražajo. Skuša se seveda um, ne zatekati k nasilju, vendar pa do nasilja vseeno pride. Vsekakor Vidimo, da je sprejetih cela vrsta ukrepov, imamo komisarja za človekove pravice, poteka cela vrsta preiskav. Vendar pa bi želeli, da bi vsi zaprti aktivisti bili osvobojeni, zato ker do tega sploh ne sme prihajati. In zato ne vem, koliko krat še bomo morali zahtevati vedno isto stvar od uh, nekaterih držav. Uh, so pa tudi nekateri pozitivni signali, naprimer to, da je prekinjena dobava orožja iz družnih držav. In želeli bi, da bi komisija se zauzemala za to, da bi vsi storili isto in da bi prekinili z izvozom orožja v te države. Ne, namreč, ne želimo si, da bi se naše orožje uporabljalo za to, da bi se eh, z represijo ustavljalo prebivalstvo v določenih državah. Tukaj mislimo tudi na države, kakršna je Saudska Arabija. Torej komisijo pozivamo, da v tem smislu tudi mm, eh, reagira. Kar pa zadeva človekove pravice v Bahrajnu. Tukaj bi morali slediti temu, za kar se zauzema prebivalstvo te države, torej tudi za pravične pravne postopke, zato da ta arabska pomlad ne bo postala arabska zima. Gospa De Kajzer ima besedo za minuto in pol. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Če vsi mislijo, da ni mogoče tukaj karkoli storiti, pa Bahrein, Bahrein misli, da je to možno. Namreč nek proces uvajanja sprememb eh, tam poteka, mm, kontakti so z veleposlaniki v redu, ampak v bistvu to je edino, kar vemo o Bahrajnu. Ampak kaj v bistvu želimo doseči s to resolucijo? Želimo doseči to, da bi pravice aktivistov, protestnikov, tistih, ki se zauzemajo za nekoliko več demokracije v Bahrajnu, da bi se njihov glas torej slišal In zavedamo se, da že kakšno, da v tem letu po tragičnih dogodkih je prišlo do nekaterih sprememb. Če podamo samo dve, dva primera, eh, ta preiskovalna komisija, ki jo je ustanovil sam kralj, ugotavlja te hude eh, dogodke, do katerih je prišlo, mučenja, uboje in tako naprej. In uh, to je že v redu, da jih ugotavljajo, ampak če bodo to tudi kaznovali, potem bomo lahko res bolj zadovoljni. Druga stvar eh, je pa še to, o čemer smo govorili včeraj in sicer tripartitna komisija, ki je bila ustanovljena pred nekaj meseci, torej med delavci in delodajalci, ki je pripeljala do pozitivnih sklepov s podpisi vlade včeraj. Tudi to je pozitiven signal. Mogoče resolucija tega ne izpostavlja dovolj, mogoče je zapisana dovolj negativno, vendar pa vseeno nismo želeli kupovati mačka v žaklju tukaj. Mislim torej, da moramo zaupati tej volji po demokratičnih spremembah v Bahrajnu, vendar pa moramo ostati previdni in podpirati najbolj progresivne sile. Gospod Tenok ima zdaj besedo za minuto miroljubni, eh, miroljubno ljudsko gibanje, ki, bo, eh, ki je prejšnjega meseca obeleževalo svojo obletnico in eh, prišlo je potem tudi do kontroverznega prihoda teh čet. Vendar pa je dejstvo, da je kralj prisluhnil tem pripombov tudi z večinsko stranko šiitov in eh, tu se predlagajo tudi ustavne spremembe v smislu reševanja eh, teh problemov. Eh, to so koraki v pravo smer za to, da bi ponovno spostavili temeljne pravice in, da, in v smislu tudi najvišjih mednarodnih standardov. Sedaj se pozivajo bahrajnske oblasti, da dopustijo Eh, torej vstop eh, v Bahrajn eh, mednarodnih novinarjev, potem poteka tudi ta preiskava in vse, in vse to pa naj bi spremljali tudi neodvisni, neodvisni opazovalci. Besedo ima gospod Preda. Torej, Pozdravljam razpravo o Bahrajnu, ki jo imamo tukaj danes. Ta država je ena izmed pozabljenih v arabski pomladi, ki je izbruhnila pred kakšnim letom. Že to celo leto v tej državi ravno tako potekajo manifestacije in mednarodna skupnost eh, tega skoraj ne opazi. Nekateri celo govorijo o revoluciji, ki je ne želimo videti. In današnja razprava pa vendar ne kaže, da je Evropski parlament eh, seznanjen z eh, napredkom v tej državi. Seznanjeni smo tudi z eh, pretirano nasilnim odnosom varnostnih sil nad državljani in ta odnos obsojamo. Obsojamo tudi zatiranje demokratičnih demonstracij. In ravno tako obsojamo to, da se eh, blokira delovanje nevladnih organizacij. In zato pričakujemo, da bo neodvisna preiskovalna komisija dejansko dala priporočila, ki jih bo pa treba tudi upoštevati. Gospa Veržija ima sedaj besedo za dve minuti. Izvolite. Eh, Hvala, gospa predsedujoča. Dejansko nekatere države bolj zbujajo pozornost javnega mnenja kot druge, kot naprimer Bahrajn. E, tudi bahrajnsko ljudstvo je ustalo e, po ustaji v Tuniziji, vendar pa je bila njihova ustaja zatrta se strani saudske vojske in zato moramo to strogo obsoditi. Sama se ne strinjam z optimističnimi napovedmi nekaterih kolegov. Uh, Kljub vsem obljubam je zatiranje še vedno prisotno in to je bilo vidno tudi februarja ob veliki manifestaciji ob prvi obletnici ljudske ustaje. Novinarji, eh, zaščitniki človekovih pravic, eh, intelektualci so še vedno eh, žrtve sodnih procesov. Na tisoče oseb je bilo odpuščenih z delovnih mest, zato ker so se udeležile manifestacij. Na stotine študentov še zmeraj ne more nadaljevati svojega študija. In kolikor vem, bahrajnska vlada še vedno zahteva, da poročevalec Združenih narodov eh, svoj obisk prenese na kasnejši čas. Treba je reći da bahrajnsko uh, vojsko vendarle podpirajo tudi Združene države in tudi nekatere evropske države, Združeno kraljestvo na primer. In zato bi morali tudi o tem razmisliti. Ob podpori policijskim silam v teh državah se kot francozinja spomnim bolj slabih spominov iz preteklosti. Uh, In uh, da, seveda bi bilo treba pritisniti tudi na evropska podjetja, ki so odpustila delavce in jih niso spet uh, vzela nazaj v službo. In ob tem, kar se dogaja v Bahrajnu, je Evropska unija uh, seveda tista, ki se zauzema za to, da bi se tukaj zaščitili človekove pravice, vendar pa zelo malo stori v tej smeri. Sedaj dobi besedo gospa Šake, izvolite. Hvala, gospa predsedujoča. Uh, uh, Zdi se, da eh, ravnanje eh, bahrajnske vlade kaže na to, da mislijo resno, vendar so lahko verozostojni samo, če spoštujejo človekove pravice svojih državljanov in to je to. Eh, tu so tudi internetna, internetna svoboda, kajti odpuščali so ljudi, zato ker so to uporabljali. Potem tudi zdravniki, ki jih ki jih tožijo in preganjajo. In državljani se soočajo z vojaškimi sodišči, eh, če se, eh, ko se nakazuje konflikt eh, in možno zaostrovanje z Iranom. In potrebno bi bilo povečati eh, ulaganja eh, in eh, tu izkazati morajo tudi svojo zavezanost spoštovanju človekovim pravicam. In tu je tudi Abduladi Al-Kavadža in Mahdi Abu Diba, tudi to je nujno potrebno. Sedaj pa je v imenu EPP-ja gospa Makovej. Eh, nasilje in zatiranje, eh, zatiranje teh miroljubnih eh, demonstracij v Bahrajnu, ki je samo še poslabšala situacijo. Tu so tudi obljube, obljube vlade, da bo poskrbela za spoštovanje in vendarle se situacija nadaljuje. In, tu je eh, bilo eh, prisotno to nasilje, ki se je dogajalo po decembru 2011 in eh, bahrajnske oblasti morajo prenehati s prakso zatiranja miroljubnih demonstracij in ko so miroljubni protestniki pač protestirali za kršanja svoboščin. In Prav tako je potrebno poklicati na odgovornost tiste, ki to izvajajo. Eh, potem eh, tudi ukrepe eh, proti internetni cenzuri so spletne strani, ki so v Bahrajnu še naprej, eh, še eh, naprej blokirane. Potrebno je izvesti pritisk na Bahrajn, da bodo eh, izvajali demokratične reforme in preprečevali te kršitve. Besedo ima gospa Geringer de Udenberer. Hvala lepa, gospa predsedujoča bahrajnsko ljudstvo, ki, je, ki so ga spodbudili protesti v Egiptu in v Tuniziji, pa eh, so tako organizirali in začeli z valom eh, protestiranja zaradi brutalnih napadov, je umrlo 60 ljudi. Bahrajnske oblasti pa še naprej preganjajo svoje ljudi, cenzurirajo internet, medije, omejujejo tudi pravico ljudi do združevanja, kakor tudi eh, prosto gibanje svojih državljanov. Zahtevamo, da eh, se s temi dejanji, nasilnimi dejanji eh, preneha, da ponovno vzpostavijo te svoboščine in eh, da pride do konstruktivnega dialoga. Hvala. Sedaj pa ima besedo gospa Ojulan za eno minuto. Hvala predsedujoča. Bahrajn je že dal skozi nekaj pozitivnih eh, sprememb eh, in eh, sedaj se je država začela reformirati. Vendar reforme ne bodo uspešne, če bodo tisti, ki so odgovorni za ubijanje bahrajnskih državljanov, niso prevedeni pred roko pravico. Spodbuditi ti je potrebno eh, vlado, eh, da eh, takoj izpostijo ljudi, ki so jih zaprli, tudi zdravstveno osob, osebje, ki je pomagalo miroljubnim protestnikom. In Bahrajnska vlada je naredila veliko napak in izgubila mednarodni ugled. In mora se nekaj naučiti in upamo, da bodo izvedli izpopolnjene reforme. Pani... Gospod Kaminski, eno minuto. Gospa predsedujoča, dragi kolegi, prepričan sem, da, da ni nobenega naroda, ki ne bi imel pravice, da živi v demokraciji in da lahko cvetijo eh, te pravice. Zato eh, smo lahko samo pozdravili ta veter sprememb, ki je zavel eh, v okviru arabske pomladi in ki se je začutil tudi v Bahrajnu. Reforme so potrebne in tudi vlada je izjavila, da to želi, začeli so z ukrepi, vendar se zdi, da so njihovi poskusi preveč, eh, eh, da so premalo. To, kar se dogaja, je še vedno zaskrbljujoče, novinarjem še vedno onemogočajo dostop do Bahrajna, kar meče slabo luč na obljube te države. Ni moč govoriti o demokraciji in svobodah, če so tisti, ki so zagrešili umore, potem ne, za, za nje ne odgovarjajo. Gospod Pa. Najlepša hvala. Arabska pomlad se dogaja tudi v Bahrajnu. Pa čeprav ima ta nekoliko bolj zmirno vlado in e, neodvisna preiskovalna komisija je v svojem poročilu, ki ga je objavila lani, ugotovila, da je vendarle pet zapornikov umrlo za posledicami mučenja, Zaprli, zaprti pa so bili tisti, ki so sodelovali v lanskih nemirih. To pomeni, da so uporabljene sile na nesorazmeren način. Zato naj bi ta neodvisna preiskovalna komisija nadaljevala s svojimi preiskavami in prišla do ugotovitev, ki naj bi pripomogle k vzpostavitvi socialnega konsenza in ki bi spomnila na potrebo po spoštovanju človekovih pravic. For... Hvala, gospod Obermajer. Hvala, gospa predsedujoča. Uh, arabska pomlad je žal postala skoraj da že arabska zima in vse, kar pišejo mediji o Siriji, o Libiji, o zatiranju koptov v Egiptu, eh, je, so najpomembnejše novice, vendar pa je treba omeniti tudi situacijo v Bahrajnu, kjer je bilo mnogo ljudi ubitih med spopadi med šiti in suniti, poleg tega pa so bili demonstranti napadeni tudi s souzivci in drugimi sredstvi. Poleg tega pa tudi vojaške sile Saudske Arabije podpirajo to, kar pomeni, da je neposredno so udeležene v tem zatiranju tudi združene države. Trenutno eh, kaže, da so najmočnejše sile, ki se zauzemajo za nek status quo, ne pa tiste, ki si prizadevajo za uvedbo sprememb. In tako se to upanje, da bi se proces demokratizacije nadaljeval tudi v drugih petih zaljivskih državah, e, počasi razblinja. Vse to, kar se tu dogaja, mora Evropska unija spremljati z vso potrebno resnostjo in ne smemo uporabljati različnih vatlov pri obravnavanju teh stvari. Sedaj pa gospod Kelly. Bahrajn ni najhujša država na eh, svetu, ni uh, Eh, niti najbolj zaostala, najbolj demokratična, vendar eh, le pa je to, o katerem, eh, o čemer razpravljamo danes tukaj, zelo pomembno. Upamo lahko, da bo rezultat te resolucije, da se izvede pritisk na bahrensko oblast, da izvede potrebne reforme. In ta preiskava neodvisne komisije je dobrodošla, vendar če ne bo peljala do konkretnih rezultatov, rezultatov eh, ne bo imela nobene eh, vrednosti, zlasti, če ne bodo eh, mogli v tem okviru privesti pred pravico ljudi, ki so odgovorni za ta dejanja. In tu so tudi tisti, ki so izgubili svoje službe, zato ker so sodelovali v miroljubnih protestih, svoje delo morajo dobiti nazaj in pa

novembra meseca je bilo objavljeno poročilo, ki je eh, govorilo o široki eh, uporabi nasilja proti eh, demonstrantom, da se to še vedno nadaljuje in da stvari niso potekale skladno s priporočili eh, tega preiskovalnega odbora oziroma komisije, da eh, do kršitev še vedno prihaja, da se nekatere ljudi sistematično muči. In eh, prišlo je eh, do poziva, da demonstracije prenehajo, vendar ne menim, da lahko to samo opazujemo. Gospa Gomez. Resolucija je primerna in uravnovešena in priznava številne pozitivne korake, ki so bili napravljeni tudi s to neodvisno preiskovalno komisijo, ki skuša raziskati Um, zatiranje, do katerega je prišlo ob manifestacijah lansko leto. Eh, hkrati pa tudi mm, kaže s prstom na počasno uvajanje demokratičnih sprememb. Prejšnji teden sem v Bruslju sprejela skupino poslank žensk iz Bahrajna, ki so povedali, da so manifestacije bile zmanipulirane. In če je tako, zakaj torej Bahrajn preprečuje, da bi novinarji in organizacije, ki se zauzemajo človekove pravice, vstopili v to državo? Zakaj eh, tisti, ki se zauzemajo proti mučenju, ne morejo um, s tem nadaljevati? In Zakaj torej ne dopustijo obiska poročevalca Komisije Združenih narodov za človekove pravice? In zakaj se ne zauzemajo za to, da bi se popravili zlorabe, do katerih stalno priprava? In predvsem moramo države članice se zauzeti za to, da naše orožje ne bo prihajalo v Bahrajn in da ne bomo tako postali tihi pajdaši tega, kar se tam dogaja. Gospa, uh, Nikolaj, za minuto imate besedo. Kratka, Bahrajn je un eh, kas tipik. Hvala lepa. Bahrajn je tipičen primer tega, eh, kar pravimo eh, napredek v določeni meri, hkrati pa tudi nazadovanje. Kaj ti če? Ta neodvisni preiskovalni odbor ne bo dal rezultatov, oziroma komisija, ki jasno govori o tem, da, eh, da eh, merila niso bila spoštovana, tako da je potem kralj imenoval eh, drugo komisijo, neodvisno preiskovalno komisijo za izdelavo poročila, ki bo predstavljeno 20. marca in verjetno bo zanimivo ugotoviti, ali v Bahrajnu resnično obstaja politična volja ali pa ali se bo to zatiranje kršenje človekovih pravic in svoboščin še vedno nadaljevalo. Zato pozdravljam to resolucijo in upam da bo Bahrajnu uspel napredek na tem področju. Gospa Korola ima besedo. Kitos, arvoisa, puhemies. Otimme lokakuussa. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Na začetku oktobra smo lahko ugotovili, kako se stvari razvijajo v Bahrajnu. Eh, prebrali smo, da eh, so eh, pridržali celo zdravstveno osebje, zato ker so zdravili demonstrante in vendarle je šlo za miroljubne demonstracije. Osredotočiti se moramo na to, da Eh, se neha izključevati ljudi, ki protestirajo na miroljuben način. Potrebna je reforma, potrebno je tudi eh, ustrezno obravnavati zagovornike človekovih pravic, jim omogočiti eh, delo in Eh, tudi bahrajnske oblasti so zagotovile, da nameravajo urediti situacijo na področju človekovih pravic. Arvoisa puhemies, eh, Bahrajnissa kansa vaatii demokraattisia uudistuksia. Hvala lepa za eh, besedo, gospod Repo. Potrebno je zagotoviti temeljne človekove pravice in eh, boljše eh, pogoje, eh, saj v to v ničemer ne ogroža bahrajnske vlade. To so povsem razumne zahteve, ne glede na to pa so varnostne sile še vedno še naprej napadale demonstrante. Nobenega upravičila ni za uporabo solzivca, paralizatorjev in podobno. Bahrajn mora prenehati z ponižujočim ravnanjem ravnanjem s temi ljudmi, zagovorniki človekovih pravic, eh, blogari, novinari in eh, drugimi. To so, ljudje, to so aktivisti, predstavniki civilne družbe. Eh, potrebno je več demokracije, več dialoga in več delovnih mest, zlasti za mlade. Gospod Repa. Hvala, gospa predsedujoča. Bahrajn poznam že več kot 30 let in naj samo povem, da je bila ta država na dobri poti in ponovno lahko stopi na pravo pot. In to kljub eh, zelo izpostavljeni legi tik eh, pred Iranom. Seveda obstajajo določene prekomerne zadeve, ki se jih eh, gredo eh, režim in varnostne sile. Eh, tu je tudi veliko pliv savdskih predstavnikov, ampak ši, obstaja pa tudi sistematične šiitske provokacije, ki jih vodi Iran. Eno in drugo je zelo nevarno in naša naloga ni ta, da smo enostranski, ampak da posredujemo in da pripomoremo k delujoči ustavni monarhiji z ustreznim ravnovesjem med šiiti in suniti, kajti sicer lahko pride do hudega prelivanja krvi. Rečeno je že bilo, da je tako imenovana arabska pomlad v večini držav bolj korak v smeri eh, skrajnosti in eh, upravičene kritike mm, na to, kar se dogaja v Bahrajnu, ekstremisti ne smejo izkoristiti. Hvala besede ima gospod Tajn gospa predsedujoča, pozdravljam dejstvo, da ta parlament obravnava vprašanje kršitev človekovih pravic v Bahrajnu. Bahrajnski centar za človekove pravice je, vodi javn seznam mrtvih od 14.2.2011 in ta je bistveno višja kot ta številka bistveno višja kot ta v naši resoluciji. Veliko držav članic ostaja tiho glede dogodkov v Bahrajnu. No, in konec konca bi morali dvigniti glas glede tega vprašanja. Če primerjamo reakcije v državah članicah, ko je prišlo do prvih smrtnih žrtev v Siriji, so bile reakcije popolnoma drugačne. Tako da upam, da bo vsaj naš Evropski parlament ohranil enake standarde, neodvisno od tega, za katero državo gre. Mislim, da ne smemo imeti dvojnih meril, če tudi gre v Bahrajno za ameriško pomorsko bazo, če tudi tja prodajajo ameriško orožje in ne e, rusko, če tudi so naši trgovinski odnosi boljši kot Sirijo. Vendar le mislim, da moramo imeti enake odnose e, do človekovih pravic, ne glede na to, za katero državo gre. Hvala lepa, s tem smo zaključili. Šest predlogov resolucij imam. A ne, se upravičujem, gospod komisarka, se upravičujem, beseda je vaša. Hvala lepa, gospod predsedujoča. poslanke in poslanci, Evropska unija namenja veliko pozornost človekovim pravicam v Bahrajnu, še posebej glede na nemiri, ki so se tam začeli v lanskem letu. V zadnjih mesecih smo žal bili priča arbitarnim aretacijam, maltretiranju in celo mučenju zapornikov brez kakršnih koli jamstev glede spoštovanja temeljnih pravic. Spoštovanje standardov človekovih pravic je potrebno izboljšati in eh, potrebno je začeti z procesom nacionalne oziroma narodne sprave. Odziv Evropske unije na to zaskrbljujočo situacijo je bil eh, kontinuiran. Visoka predstavnica Kathy Ashton je lansko leto objavila osem izjav o Bahrejnu, pozivala je k dialogu k spoštovanju človekovih pravic in preprečevanju nasilja. To je večkrat izpostavila z bahrenskim zunanjim ministrom, prav tako se je sestala s samim kraljem aprila lansko leto. Svet za zunanje zadeve je ponovil isto sporočilo v sklepih marca, aprila in maja. Evropska služba za zunanje delovanje in delegacija EU v Rijadu, ki ima akreditacijo tudi za Bahrein, opravlja redne obiske pri bahrajnskih oblasteh, s katerimi tudi vodi dialog. Evropska unija pozdravlja odločitev kralja junija 2011, da se vzpostavi neodvisna preiskovalna komisija, ki bo po nemeri osvetlila kršitve človekovih pravic tekom nemirov. Bahrajnske oblasti zdaj izvajajo priporočila iz poročila te komisije, ki je bilo objavljeno novembra. Evropska unija je tudi že izrazila svojo pripravljenost zagotavljati konkretno podporo bahrajnskim oblastem pri temu velikemu izzivu in sicer zagotavljamo strezne pomoči in strokovnega znanja. Zelo pomembno je, da se ta priporočila v polni meri in čim hitreje izpolnijo. Prav tako je ključnega pomena, da se začne resničen dialog med oblastmi in opozicijo. Opozicijske sile morajo igrati tudi svojo vlogo pri tem, kajti brez takšnega dialoga resnična in trajna narodna sprava ne bo mogoča. Na koncu tudi upamo, da bodo obsodbe tako imenovanih sodišč za nacionalno varnost, še posebej kar zadeva medicinske delavce in pa zagovornike človekovih pravic, da se bodo te obsodbe razveljavili in da bodo ti posamezniki deležni novih postopkov pred civilnimi sodišči na podlagi jamstev, ki jih ponujajo mednarodne konvencije in pa nacionalna zakonodaja Bahreina. Hvala lepa, gospoda komisarka. Kot uh, sem prej dejal, nekoliko preuranjeno, imamo šest predlogov resolucij. A, gospa Gomeš, postopkovno vprašanje. Gospa predsedujoča, predno začnemo z glasovanjem, bi rada obvestila parlament, da agencije poročajo o napadu Etiopije na Eritrejo. Dva nemška državljana sta bila ugrabljena. Gre za dve državi, ki sta bili v krvavi vojni v 90. letih. Mislim, da EU tu nosi veliko odgovornost, kajti Evropska unija ne le zagotavlja masovno pomoč eni te države Etiopiji, ampak eh, prav tako ne počne tega, kar bi morali namreč, da zahteva, da obe državi spoštujeta mejo, ki je bila določena z arbitražo pred nekaj leti. In uh, zato preko vas eh, naprošam, da Lady Ashton, ki naj bi prihodnji teden prišla na odbor za zunanje zadeve v parlament, poda informacije o tem, kaj se dogaja med tema dvema državama. Hvala lepa za to informacijo, gospod Posult. Gospa predsedujoča, Slišal sem, da naj bi na naslednjem plenumu, ki se bo zaradi eh, pravoslavne velike noči začel eh, v torek in končal v petek, da je torej predsednik oziroma da je predsedstvo odločilo, da se bodo, eh, črtali, eh, da se bodo črtale razprave o človekovih pravicah v petek. Čez štiri tedne bo verjetno veliko tem, ki bo potrebno obravnavati in zato protestiram proti te odločitvi, ki je operjena proti naši mu v poslovniku in eh, kolege iz drugih skupin naprošam, da spregovorijo s svojimi predsedniki in da se ta napačna odločitev spremeni še pred aprilsko sejo. Hvala, gospod Poselt. Ja, konferenca predsednikov je tista, ki je pristojna za to vprašanje in bomo tudi vaše vprašanje njim posredovali. Tako, s tem smo zaključili razpravo. Zdaj tretjič ponavljam, da imamo šest predlogov resolucij nadaljujemo pa z glasovanjem.